informacije za potrjene. Svet mi je posredoval eh, pet odločitev eh, sprejetih v prvem branju. Eh, gre za poenostavitev postopkov za določene javne dokumente, za uredbo v zvezi z Europolom, za vstop v Evropsko unijo za državljane tretjih držav, za varstvo podatkov in pa za direktivo o varstvu podatkov. E, ti dokumenti bodo objavljali v e, zapisniku tega zasedanja. Rok e, za vložitev predlogov sprememb traja tri mesece in se prečenja z 12. aprilom 2016. Odbor za pravne zadeve je posredoval odločitve v uh, skladu uh, z oziroma v zvezi z dvema besediloma in uh, v skladu z 231. členom četrtim odstavkom bodo te spremembe potrjene.